Good afternoon, dear colleagues. Uh, Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi. Pozdravljeni na novi seji odbora Libe. Danes naj bi zasedali do šestih. Predsednika odbora žal danes ni z nami, zato bom sama predsedovala danes popovdne. še ni nobenih ugovorov na dnevni red, potem sklepam, da je dnevni red sprejet. Glede jezikovnega režima, danes nimamo na voljo tolmačenja v hrvaščino, danščino, latviščino, litovščino, malteščino, slovaščino in irščino, nažalost. Zdaj pa se bomo kar lotili prve osebinske točke na dnevnem redu. Predvideli smo razpravo o novem predlogu komisije v zvezi z Evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve ali ETIASom. Sama sem poročevalka. Predlog smo v odboru predstavili 22. marca. Če smem, bi zdaj predstavila predlog poročila, ki sem ga pripravila. Potem dobi besedo gospod Simons, poročevalec iz ekonomskega in socialnega odbora, ki bo danes tudi sodeloval pri tej razpravi in predstavil mnenje ekonomskega in socialnega odbora. Z nami so tudi predstavniki sveta in komisije, tako da jim prosila, da se oglasijo ob koncu razprave in tudi delijo svoje mnenje z nami. Tudi kolegi bodo dobili besedo. Vidim, da je poročevalec v senci gospod Depre v dvorani. Gijom in Veržja sta se opravičili, kajti danes ju ne bo nasejo z današnjega odbora gospo Gijom, pa bo nadomestila gospa Sipel. Naj v parih besedah predstavim ta predlog. Mislim, da se trenutno ukvarjamo z zelo pomembnim dosjejem, ker gre za zelo pomembno zadevo. Verjetno veste, da je tudi precej kompleksna, zato bo sam postopek sprejemanja precej zapleten, enako velja za samo obravnavo tega predloga. Vseeno pa se mi zdi, da sledimo dobremu, legitimnemu cilju, skušamo spostaviti evropski sistem za potovalne informacije in odobritve. Komisija je ta predlog predstavila novembra lani. Kakšna je bila argumentacija komisije, kakšni so glavni elementi tega predloga komisije, po mojem mnenju je oboje dobro. Gre za izuzetje iz vizumske obveznosti za državljane tretjih držav, ki naj bi potovali v šengenskem območju. To naj bi predstavljalo tudi določeno tveganje z vidika zdravja, z vidika javnega reda in tako naprej. In sistem ETIAS nam bo pomagal, da lahko bolje ocenimo, ali so izpolnjeni pogoji za vstop strani državljana tretje države, torej ali bomo lahko zagotovili varnost v celotnem šengenskem območju. Čemu smo trenutno priča na meji? Meni policisti tisti, ki na mestu samem opravi obsežno oceno, vendar v izjemno kratkem časovnem okviru. Če bi bil ETIAS vzpostavljen, bi lahko že predhodno opravili določena preverjanja pred samim preverjanjem na meji. Trenutno namreč meni policisti tega ne morejo storiti, zato sistem ETIAS omogoči takšno predhodno preverjanje in v okviru ETIAS se potem lahko tudi ugotovi, ali obstaja kakšen razlog za zavrnitev te osebe iz tretje države ali ne. Če se ugotovi, da je pri posamezniku prišlo do težav in da pogoji za vstop niso izpolnjeni, lahko policist na meji tudi zavrne vstop. Sistemom ETIAS se bo število zavrnitev na sami meji zmanjšalo, zato ker se bo s pomočjo predhodnega preverjanja preprečilo, da bi posamezniki, ki ne izpolnjujejo pogojev, sploh odšli na pot proti šengenskemu območju. S tem bomo tudi izboljšali upravljanje meja. Tako da sama podpiram to splošno argumentacijo, pa tudi glavne elemente iz predloga komisije. Predlagam pa tudi kar nekaj predlogov sprememb, katerih namen je, da se dodatno izboljša ta predlog. V tej fazi je še vedno možno poročilo precej izboljšati, stvari lahko dodatno pojasnimo, bolj natančno opredelimo. Ko smo pripravljali ta predlog, smo se posvetovali s širokim naborom deležnikov, imeli smo več sestankov na tehnični ravni, tudi s službami komisije, pogovarjali smo se o celotnem predlogu tudi podrobno. Več deležnikov in strokovnjakov smo povabili na sestanke s poročevalci v Senci. Sama sem tudi hvaležna poročevalcem v Senci, ker so izrazili veliko zanimanje. Več sestankov smo organizirali še preden je bil pripravljen predlog poročila. Z evropskimi agencijami, ki jih zanima predlog ETIA, smo se srečali z Agencijo za temeljne pravice, za EULISO, z Frontexom, Europolom in tako naprej tudi z varuhom za varstvo podatkov, smo se pogovarjali tudi z ameriškim varuhom za varstvo podatkov. Mi smo zaprosili tudi Agencijo za temeljne pravice, da pripravi mnenje s tem v zvezi. EU Lisa pa je na zasedanju v Štrasburgu prejšnji mesec prav tako dobila priložnost, da izrazi svoje mnenje s tem v zvezi. Poročilo, kot rečeno, bom dopolnila z večjimi predlogi sprememb. Naj spostavim zgolj tiste najbolj pomembne. Najprej so tu predlogi sprememb, ki se nanašajo na to, kako se izogniti težavam pri izvajanju. Namreč ugotavljamo, da bi utegnilo priti do kar nekaj resnih težav pri samem izvajanju, če ne bomo spremenili nekaterih delov predloga. Bolj podrobna pravila bi morali imeti tudi zato, da bomo lahko opredelili, katera država je odgovorna za oceno ETS-a, katera država je tudi odgovorna za morebitno pritožbo. Potem, katera je država, v katero naj bi posameznik nameraval stopiti kot prvo, to je prav tako pomembno, vseeno pa bi morali bolj natančno porazdeliti odgovornosti med državami države same, torej med tisto, v katero posameznik stopi kot prvo in ostale, kamor naj bi posameznik potoval. Kar zadeva prevoznike, ti naj bi imeli možnost, da se povežejo preko ETIAS-a in drugih sistemov, do teh podatkov. Poleg tega bi morali prijeti več informacij o ETS-u na splošno, tudi kar zadeva specifične značilnosti. Še preden se ETS izteče, bi morali posamezniki imeti možnost, da zasprosijo za novo odobritev, še preden je predhodna odobritev potekla bolj natančna navodila bi morali imeti tudi glede samega pritožbenega postopka, zato da bo lahko posameznik v celoti uveljavljal svojo pravico do pritožbe. Besedilo bi moralo biti tudi bolj jasno, določbe bi morale biti bolj natančne, več varoval bi morali imeti za potnike. Tudi podatkovno zbirko Interpola o izgubljenih in ukradenih dokumentih bi morali imeti uporabiti, vendar kakršen koli zadetek v tej podatkovni zbirki ne bi smel avtomatično pomeniti zavrnitve odobritve. Države članice bi morale vzpostaviti tudi posamezne točke za dostop do ETIAS-a, do tega sistema naj bi dostopali pristojni organi, vendar ne v okviru nacionalnih točk ETIAS, ampak ta predlog se nam zdi preveč kompleksen. Da bi izboljšali kontrolo na mejah, bi meni policisti, ko upravljajo pregled v drugi vrsti, morali imeti možnost, da dostopajo do centralnega sistema ETIAS. Še posebej, če se je v drugi vrsti ugotovilo, da bi morali še enkrat preveriti posameznika. In ta meni policist v drugi vrsti bi moral imeti možnost, da opravi bolj celovit pregled in oceno. Potem smo vložili predloge sprememb tudi v zvezi z varstvom podatkov. To bi morali bolj uskladiti tudi z pravno podlago, ki velja za druge obsežnejše informacijske sisteme, tako bomo to pravno podlago okrepili. Potem so tu še določbe v zvezi z varstvom podatkom, potem tudi kar zadeva varstvo podatkov, ki se nanaša na ugrajene in prirejene nastavitve, nadzor in odgovornost sta prav tako pomembna. Več preglednosti bi morali zagotoviti s tem tudi večjo odgovornost znotraj sistema. Nasplošno se mi zdi, da smo skušali besedilo izboljšati. Vsi vaši predlogi sprememb so dobrodošli. Upam, da nam bo uspelo na koncu pripraviti besedilo, o katerem se bomo lahko vsi strinjali. Besedilo mora na koncu biti dobro, ne samo z vidika doseganja cilja, temveč tudi z vidika same funkcionalnosti. Torej, želimo si, da bi končno besedilo bilo bolj enostavno izvedljivo. To je naša ključna naloga. Sama sem pripravljena sodelovati s poročevalci v senci. Zdaj pa besedo ne mudoma predajam gospodu Simonsu, poročevalcu iz gospodu ekonomskega in socialnega odbora, ki bo predstavil svoje mnenje. Hvala, da ste prišli na današnjo sejo odbora. Beseda je vaša, bomo prisluhnili vašim predlogom. Najlepša hvala, gospa predsedujoča oziroma gospa poročevalka. Vesel sem, da smo tokrat tudi mi kot ekonomsko-socialni odbor dobili priložnost, da predstavimo svoje mnenje. To mnenje smo soglasno sprejeli v našem odboru. Smo pa svoje mnenje pripravljali tudi ob, v sodelovanju s predstavniki civilne družbe. Odkar je bilo predstavljeno in tudi objavljeno to mnenje, smo ga dali na voljo tudi vam. Ugotavljam, da je bilo sodelovanje med nami zelo dobro, kajti povzeli ste številne predloge iz našega mnenja. Če na hitro predstavim to mnenje, rad bi vas opozoril na par točk, ki smo jih poudarili v svojem mnenju predvsem tiste točke, ki se nekako niso uspele uvrstiti v vaš predlog. Zelo pomembno je, da veste, da v odboru ostajamo pri stališču, da je sistem ETIAS. Še vedno predmet razprave in kot pripravljalec mnenja. Lahko povem, da je etijas nekaj, čemu se praktično ne moremo izogniti. Sam sem uspel prepričati tudi vse svoje kolege v to, da etijas nujno potrebujemo. Namreč tisti, ki bi danes nasprotoval temu sistemu, bi bil konec koncev odgovoren, če bi naprimer bil zagrešen še kakšen teroristični napad strani državljana katere od tretjih držav. Mislim, da bi morali ta sistem tudi zelo dobro utemeljiti v ustreznem pravnem besedilu. Pri ETIAS-u je pomembno, da zagotovimo, da ne bo prihajalo do kakršnih koli diskriminacij, zagotoviti je treba tudi varstvo osebnih podatkov, pri tem je treba sodelovati z Evropskim varuhom za varstvo podatkov. Sami ste omenjali tudi medsebojno povezljivost med posameznimi sistemi, pravite, da bi morali zadeve tudi tudi upravno čim manj obremenjujoče oblikovati. Mislim, gospa poročevalka, da ste v svojem predlogu poskrbeli za to, da bomo upoštevali tudi državljane. Veliko bolj ste jih upoštevali, kot jih je komisija v svojem predlogu. Državljani namreč vedno ne spremljajo vseh teh postopkov po spletu. Omogočiti bi morali tudi, da tretja oseba v imenu posameznika vloži prošnjo, vendar pod določenimi pogoji. Kar zadeva izzive, ki ste jih izpostavili, lahko povem samo to, da se z njimi strinjam. Bi vas pa rad zdaj opozoril še na par drugih elementov, za katere ste menili, da jih ni smiselno vključiti v vaše besedilo. Najprej točka 3.4 v našem mnenju. Tu je govora o vzajemnosti s tretjimi državami. Obstaja namreč možnost, gospa predsedujoča, da postanemo žrtve povračilnih ukrepov strani tretjih držav. Predvsem, ko gre za posameznike, ki bi jih mi želeli sprejeti v šengenskem območju. Druga točka, na katero bi vas rad opozoril, se nanaša na nadzor stroškov, ki jih nosijo posredniki. Točka 4.3 v našem mnenju. Evropska unija ima nedvomno veliko delegacij v tretjih državah in v delegacijah so verjetno najbolj primerni za to, da igrajo vlogo posrednika. Ne želimo, da bi se stroški namreč pri tem sistemu preveč povečali. Potem je pa tu še sama opredelitev meril, na podlagi katerih bomo določene kategorije izključili. To vprašanje se mi zdi, bi morali bolj podrobno obravnavati. Naprimer, ena kategorija oseb so diplomati. Ampak nam se zdi bolje, da te zadeve bolj natančno opredelimo. Tako da bi vas res rad izredno opozoril na to. Gospa predsedujoča, z vami smo se pogovarjali tudi o tem, kdo je to prevoznik. Našli smo tudi dobro pravno opredelitev, ampak verjetno veste, da sam delam v praksi. Pogosto sem tudi v odboru TRAN in ko govorimo o prevoznikih, vemo, kdo je prevoznik. Imamo letalske, kopenske, pomorske prevoznike, ampak opredelitev, ki ste jo vi predlagali v svojem predlogu, pojem prevoznik omejuje zgolj na pomorskega in kopenskega prevoznika. Ampak nam se zdi, kot smo tudi zapisali ob koncu svojega mnenja, s tem pravzaprav pozabite na celoten promet po celinskih plovnih poteh. Vem, da je naprimer po Donavi ogromno tovrstnega prometa in tudi na teh ladjah, ki plujejo po Donavi, je ogromno američanov, ki krožijo po šengenskem območju, ampak ti posamezniki gredo potem po Donavi vse do, do Srbije. Vprašanje je, do katere točke je potem prevoznik odgovoren za te potnike, od katere točke naprej potrebujejo naprimer posamezni potniki posamezne odobrite. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam besedo svetu in komisiji, bi bilo dobro, da besedo predam poročevalcem v senci in tistim kolegom, ki se želijo oglasiti v razpravi. Morda imate kakšno vprašanje, predloge, na katere se bodo predstavniki sveta in komisije tudi odzvali. Poročevalci v senci, gospa Sipal je prej že povedala, da bo govorila v imenu gospe Gijom. Besedo najprej predajam njej, gospa Sipal. Najlepša hvala, predsedujoča. Silvi Gijom danes žal ne more biti z nami, ker ima druge obveznosti, mi je pa dala svoje zapiske, tako da bom to enostavno prebrala. Najprej bi rada povdarila, da pri tem predlogu kolegice Gal pozdravljam predvsem to, da je organizirala več sestankov, na katerih smo se vsi deležniki pogovorili o tem predlogu, s tem ta predlog tudi veliko bolje razumemo. Kar zadeva samo poročilo, tu najdemo kar nekaj zanimivih elementov. Poročevalka, na primer, povdarja, da bi morali državljani tretjih držav prejeti tudi ustrezne informacije v zvezi s tem, kako podati vlogo za odobritev in eh, kakšne so njihove pravice do pritožbe. Dobro je tudi to, da povdarja, da zadetek v Interpolovi podatkovni zbirki ne pomeni avtomatične zavrnitve. Natančno moramo tudi opredeliti, kdo nosi odgovornost za kaj. Zato bi morali v tem sistemu natančno opredeliti, katera država bo odgovorna za ročno oceno vloge. Tako bomo naloge bolje porazdelili med države članice. Države članice pa bodo tudi vedele, kakšen je postopek, ko sprožijo razpis ukrepa. V tem primeru bodo namreč te države, ki so sprožili razpis ukrepa, dolžne oceniti posameznika, ki je zaprosil za ETIAS. Ampak po mojem mnenju, po mnenju skupine, ta predlog ni dovolj ambiciozen, zato bi ga morali še spremeniti. Uložila bom kar nekaj predlogov sprememb, še posebej, ko gre za nediskriminacijo in profiliranje. Odbor Libe je zaprosil za mnenje varuha za osebne podatke in naročil tudi študijo. Oboje je pokazalo, da bi lahko prišlo v okviru tega predloga do diskriminacije in tudi do profiliranja določene podatke, ki jih terjamo državljanov tretjih držav, bi morali črtati. Namreč nobenega dokaza ni, da bi bili ti podatki, ki bi jih od njih zahtevali, nujno potrebni ali so razmerni. V predlogu komisije je precej stvari nejasnih, še posebej, ko gre naprimer za ključne elemente ETIAS-a, ko gre za ta seznam spremljenih oseb in tudi, ko gre za pravila presajanja. Zadeve bi morali bolj natančno opredeliti in urediti, predvsem pa bi morali zagotoviti, da sistem tekoče deluje in da ne bo pretirano vplival na državljane tretjih držav, za katere je Evropska unija sprejela odločitev, da ne potrebujejo vizuma. To so pripombe kolegice Silvi Gijom, če smem predsedujoča, pa bi dodala še par svojih mislih in sicer v zvezi s tem, kar je ravno kar povedal gospod Simons. On je omenjal dodano vrednost posameznika, ki prečka mejo, potem pa se zgodi napad. No, moram reči, da to vrstne izjave težko poslušam in me pravzaprav znervirajo. V zadnjih mesecih in letih smo sicer res bili priča terorističnim napadom, ampak teh niso zagrešili posamezniki, ki so prečkali mejo in čez dva dni potem zagrešili napad. Te napade so izvršili evropske državljani, tako da res ne razumemo, čime dodana vrednost, ki ste jo omenjali. Če pa že govorite o teroristih in kriminalcih, ki so že znani pristojnim organom za te posameznike, že obstajajo podatkovne zbirke in v ta namen res ne potrebujemo novega sistema. Hvala. Uh. Hvala lepa, gospa Sipol. Hvala za te pripombe, tudi tiste, ki ste jih podali v imenu gospe Gijo. Zdaj pa gospa Stevens. Thank you, chair. Call... Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi, lep pozdrav. Najprej bi se seveda rada zahvalila poročevalki za upravljeno delo. Vesela sem, da podpira predlog komisije, vsaj na splošno gledano poročevalka tudi predlaga, da bi morali meni policisti morali imeti neposreden dostop do ETIAS-a, ko gre za kontrole v drugi vrsti. To se mi zdi zanimivo mnenje, pač možnost. Če bodo meni policisti v okviru tega dostopanja do sistema prejeli zgolj odgovor da ali ne in ne bodo na tej podlagi dolžni ukrepati nadalje. Glede predlogov sprememb naj povem, da imam par pomislekov. Prvotni predlog v precej nejasnih terminih navaja, da je sodnik tisti, ki odloča, ali bodo policijske službe lahko dostopale do tega sistema. Vi pravite, da naj bi zdaj to nadomestili s formulacijo osrednji organi. Ampak ne vem, ali s tem ne posegate v avtonomijo držav članic, ko gre za oblikovanje postopkov. Poročevalka tudi meni, da bi letalske družbe, ki organizirajo čezmejne kopenske prevoze z avtobusi ali vlaki, ne bile dolžne preverjati statusa v ETIAS-u. Mislim, da ne bi bilo pretirano zahtevati od potnikov strani teh letalskih družb, da predstavijo odobritev ETIAS v papirnati obliki. Upam, da boste s tem predlogom zajeli tudi mednarodne avtobusne in druge prevoze, predvsem z vlakom. Tako da me zanima, kdaj bodo ljudje oziroma potniki dolžni predstaviti svoje potovalne dokumente. Hvala. Hvala lepa, gospod Stevens. Gospod Depre. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se upravičujem za to kašljanje. Tako kot predhodni govorniki, bi vam tudi sam najprej rad čestital in se vam zahvalil za izjemno kakovostno pripravljalno delo. Mislim, da smo vsi imeli priložnost izraziti svoje mnenje. Mnenja so si bila precej različna. Tako da hvala lepa še enkrat za to, da je bilo predhodno delo res kakovostno opravljeno. Nasplošno gledano lahko povem, da moja skupina podpira ta predlog. S tem predlogom naj bi vzpostavili evropski sistem za potovalne informacije in odobritve. Tako kot pri ostalih tovrstnih določbah, ki se nanašajo na informacije, je tudi tu pomembno, da uravnotežimo zahteve z področja varnosti in zahteve z področja temeljnih pravic in svoboščin. Pri čemer bi rad ustrajal na dveh občutljivih točkah. Mislim, da bi morali najprej pravilno opredeliti merila, na podlagi katerih bomo ocenjevali tveganje in na podlagi katerih bomo potem tudi primerjali podatke med prosilci omenjate specifična tveganja na področju nezakonitega priseljevanja, varnosti, javnega reda in tako naprej. V delegiranem aktu naj bi komisija to bolj natančno opredelila, kar pomeni, da bi moralo tu iti za ciljno usmerjene in sorazmerne ukrepe. Mi pa bomo seveda spremljali, da bo to res tako. Pravite, da bi morali imeti tudi seznam v okviru ETIAS-a kamor bi uvrstili osebe, za katere sumimo, da so storile hudo kaznivo dejanje ali za katere obstajajo jasni znaki, da predstavljajo visoko tveganje. Seveda bomo morali spremljati tudi ta seznam, zato da ga bodo države članice pravilno uporabljale in da bodo zagotovljena tudi vsa jamstva tako da bodo na tem seznamu res samo tiste osebe, ki predstavljajo realno tveganje ali grožnjo na področju varnosti ali migracij. Tako da bi, po našem mnenju, morali okrepiti določbe, ki omenjajo jamstva, redno bi morali tudi spremljati to, na kakšen način se ocenjujejo tveganja. Kar zadeva sam nadzor posameznikov, zlasti ko gre za ex ante nadzor tega, ali posameznik potrebuje vizum ali ne, tu ne bi smeli biti preveč strogi. Namreč odobritev za potovanje lahko podelimo za omejeno obdobje, ampak če je država izrekla negativno mnenje, potem bomo težko oprevali odobritev za daljše obdobje in za večje število držav. Mislim, da bi se o teh omejitvah morali še bolj poglobljeno pogovarjati. Prosilci bi morali imeti tudi pravico do tega, da jih seznanijo s tem, zakaj je bila njihova vloga zavrnjena. Poleg tega morajo imeti na voljo tudi vse informacije v zvezi s tem, kakšni so pritožbeni postopki. Še par konkretnih pripomp v zvezi z eh, trajanjem veljavnosti odobritve. Pet let je predolgo obdobje, zato bi morali to skrajšati na dve leti, morda tri leta toliko stvari se lahko zgodi v takšnem obdobju, da bi se lahko dejansko vprašali, ali je res smiselno predlagani rok veljave. Zanima nas, koliko bo stala ta odobritev v ETS-u. Predlagate nekje med pet in deset evrov, 5 evrov, to je ceneje kot v ZDA ali v Kanadi. Vem, da so evropejci precej bogati in da ne bodo imeli težav s tem, tako da dvomim, da bi jaz prenesel visoke stroške. Ne vem, morda bi morali res dvigniti ceno odobritve na 10 evrov, vendar tudi razširiti nabor posameznikov, ki bi lahko odobritev prejeli brezplačno, naprimer, ko gre za študente, ko gre za raziskovalce, ko gre za posameznike, ki delajo za kakšno nevladno organizacijo. Nekaj podobnega velja tudi na področju vizumske politike. Gospa predsedujoča, gospa poročevalka, rekli ste že, da naj bi tudi meni policisti morali imeti dostop do tega sistema, kadarkoli gre za nadzor v drugi vrsti. Mislim, da nima smisla, da se dvakrat izvaja isto delo. Tu bi morali postopek poenostaviti. Predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da bo sprejeta pravična odločitev. Kar nekaj tehničnih vprašanj bomo morali še razrešiti. Vi ste sicer to že omenili, zagotovo se bomo o tem še pogovarjali, naprimer interoperabilnost med povezljivost z drugimi podatkovnimi zbirkami, verjetno bo komisija podala kakšen predlog s tem v zvezi v bližnji prihodnosti. Morda dokumenta nisem dovolj pozorno prebral, ampak ne vidim nobenih konkretnih pravil za naprimer Hrvaško, Cipr, Bolgarijo in Romunijo, torej za države, ki še niso del Schengena. Kako bodo te določbe veljale za te štiri države? Toliko za enkrat, gospa predsedujoča, z moje strani. Hvala. Well, uh, you, Mr. Uh, Najlepša hvala, gospod Zaprej. Gospod Albrecht, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, in hvala tudi poročevalko, vam kot poročevalki ter vsem poročevalcem v senci za vse razprave, ki smo jih imeli. Začetek bi tudi sam pokomentiral to, kar je povedal predstavnik ekonomsko-socialnega odbora. Po mojem mnenju je zmotno reči, da tisti, ki so zagrešili teroristična dejanja, prihajajo iz tujine in da so prišli sem, ne da bi kdajkoli prej obiskali Evropsko unijo. To preprosto ne drži. Prav tako pa še manj drži, da so tisti, ki so prispeli, imeli državljanstvo iz držav, za katere ne velja vizumski režim oziroma ki so vključene v liberalizacijo vizumskega režima. Ne vem, kako ste prišli do takšne ocene. Vendar pa ste rekli še, Vendar pa ste šli še dlje. Rekli ste, da bodo tisti, ki bodo podprli sistem ETIAS, pravzaprav odgovorni za prihodnja teroristična dejanja. To je resna žalitev in to kar ruši verodostojnost vaše institucije. Ta razprava o sistemu ETIAS se že zelo močno odmika od dejstev. Naše službe v Evropskem parlamentu so izvedle študijo, ki je ugotovila, citiram, ni zagotovljeno, ali je sistem ETIAS res potreben ali ne. nisem našel takoj. Takole piše, da so ukrepi v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima in nadaljni pregledi oziroma nujnost sistema ETIAS nekaj, kar ni dokazano. Da bi torej imeli sistem ETIAS, ki bi bil ciljno usmerjen v državljanje iz tretjih držav, vendar pa bi ti državljani prihajali iz držav, za katere je vizumski režim odpravljen, mislim, da to ne drži. Zato se treba osredotočiti na tiste, ki v EU res pripotujejo. In če gre za ljudi, ki pripotujejo iz držav, ki so v liberalizaciji vizumskega režima, se je treba vprašati, ali je to res nujno. Torej, če se želite prijaviti pri Evropski uniji, da se vizumska obveznost odpravi, potem moramo najprej glasovati mi kot Evropski parlament in potem je nujno, da so policijske eh, službe in druge službe pregona te države vključene v to delo. Treba je izmenjevati podatke o znanih storilcih kaznjivih dejanj in tako naprej. Treba je sodelovati na področju organov odkrivanja in preiskovanja. Imamo tudi šengenski sistem in vse informacije se van vnašajo, če države zares opravljajo svoje svoje delo. In potem je jasno, če nekdo pripotuje Evropsko unijo, prečka mejo, se sproži razpis ukrepov v šengenskem sistemu, je treba te ljudi preveriti. Številni argumenti so na voljo, zakaj sistema, kot je sistem ETS, ne bi potrebovali. Takšen sistem bi bil za začetek zelo drag, približno pol milijarde evrov ne bi stal, tako kažejo ocene, prav tako pa gre za poseganju pravice zasebnosti državljanov, ki pripotujejo Evropsko unijo. Mi že imamo na voljo zelo obsežno podatkovno eh, bazo in če bi morali takole vnaprej preverjati vse potnike, ki pripotujejo v EU, bi s tem nasprotovali eh, sodbi sodišča EU. Zato se zares sprašujem, zakaj tako hitimo naprej in zakaj tako silimo v takšen sistem. To si lahko razložim le s tem, da se je razprava o tovrstnih ukrepih povsem oddaljila od resničnosti. Gre le za nekakšno zamisel, utvaro, da lahko s tem dosežemo več varnosti, samo tako, da zbiramo več podatkov, da naložimo več bremena potnikom in tako naprej. Sam še vedno menim, da je potovanje nekaj pozitivnega in da bi morali olajšati potnikom pot v njihovo Evropsko unijo, da je to nekaj pozitivnega in da tega ne bi smeli oteževati, temveč olajšati. Takšnih razprav pa sploh nimamo in to me res žalosti. Zdi se namreč, da se je Razprava, ki jo imamo in postopek, ki ne bi ga imeli za vzpostavitev pravnega okvira, nekaj, kar česar pravzaprav ne potrebujemo. In s tem celo tudi kršimo temeljne pravice, ki veljajo za potnike v tem primeru. Zato res menim, da bi morali še enkrat skupaj s komisijo natančno razmisliti, o tem, ali to vrsten sistem zares potrebujemo, če ga, zakaj ga potrebujemo ali če vsaj obstajajo alternative, ki bi jih lahko še preučili, ki bodo bolj ciljno usmerjene in bolj učinkovite. Recimo, da bi vsta denar, ki bi ga zdaj uložili v sistem ETIAS, namesto tega raje namenili ciljno usmerjenim ukrepom organov odkrivanja in preiskovanja, recimo v sodelovanje med članicami Evropske unije med njihovimi policijskimi organi in enakimi organi v državah, v tretjih državah, ki so oproščene zahtev po vizumih, ter potem še v tož vključili še Europol in tako naprej. To bi bilo, kar se tiče varnosti, bistveno bolj učinkovito, pa tudi, ko gre za boj proti grožnjam, s katerimi se sooča naša družba. Ne pa, da zahtevamo vse več in več podatkov, kot bi to počeli pri sistemu ETIAS. Zato sem, gospod Depre, zelo presenečen, da se skupina liberalcev bori za ta sistem in ga in še celo skuša razširiti njegovo področje uporabe. Vem, da smo mi v popolni manjšini, vsaj tako se zdi v tem trenutku, ne razumem pa, zakaj se ne pogovarjamo o dejstvih in o študijah, ki jih je izvedel Evropski parlament in izsledkih, ki so jih te študije pokazale. Hvala lepa. Hvala, gospod Albrecht. Gospod Depreš, ste želeli nekaj dodati? Gospa predsedujoča, rad bi povedal samo to, da če bi mi kolega prisluhnil, bi verjetno slišal, da sem v svojem prvem delu prispevka ustrajal predvsem na tem, da moramo okrepiti jamstva za državljane. Tako, ko gre za oblikovanje kazalnikov tveganja, kot ko gre za ta seznam. Če bi prebrali dokument, bi tudi razumeli, kako pomembne so te določbe in kakšna tveganja bi lahko nastala, če določbe ne bi bile pravilno umerjene. In še ta zadnji predlog, na to bi se rad navezal, da ne bomo imeli splošnega ciljnega sistema. Mi bomo sodelovali z policisti, z mejno stražo v državah članicah, pa tudi s policijami v drugih državah. Tako pravite. Ali boste zaupali temu, kar bo povedal gospod Erdogan ali pa njegova policija? <laughs> Prosim, ne odgovarjajte zdaj. Radi bi še prisluhnili predstavnikom komisije najprej prav, pravite, da gre za osebno vprašanje, zato lahko odgovorite, vendar pa vas prosim, da potem nadaljujemo s poročanjem drugih poročevalcev v senci, ker bo na voljo še dovolj sestankov poročevalcev v senci. Ja, odgovoril bi na vašo prvo pripombo. Še vedno boste na zahtevo dobili podatke vseh potnikov in potem pravite, da jih je treba zaradi ustreznih razlogov opredeliti, najti ali predstavljajo tveganja ali in kaj podobnega. Ampak zahtevate podatke od vseh potnikov, nekakšno, nekakšen bianko ček in tega ne podpiram. Gre za to, da je treba ugotoviti, ali kdo predstavlja tveganje, preden zahtevate podatke, šele na to zahtevati podatke. Hvala lepa. Hvala vsem za pripombe in tudi za pozitiven odnos do poročevalca. Še vedno je kar nekaj odprtih vprašanj, zato bi zdaj dala besedo komisiji, ki nam bo morda uspela kaj razjasniti. Potem pa se boste lahko oglasili še drugi, če želite. Potem pa dobijo besedo še predstavniki sveta, gospod Čalom, za Evropsko komisijo. Izvolite. Ja. Hvala, gospa predsedujoča. Lep pozdrav vsem. Za začetek se zahvaljujemo poročevalki za pripravo poročila. Kot običajno, komisija zaenkrat ne bo podala končnega stališča, lahko pa povem, da pozdravljamo osnutek poročila, saj besedilo ostaja v duhu predloga komisije. Podaril bi nekaj točk, za katere menimo, da bi jih bilo morda treba še nadalje obravnavati v osnutku mnenja. Za začetek dostop do etijasa, ki bi ga imeli mejni policisti. Komisija meni, da mejni policisti morajo imeti možnost dostopa do dosjeja, vendar eh, treba pa je to še preučiti, ali je to sorazmerno in ta dostop omejiti na tisto, kar je res nujno potrebno za mejne policiste, da lahko izvajajo svoje naloge preverjanja potnikov na mejnem prehodu. Drugič, prihodki. Komisija meni, da bi prihodki, ki bi jih, po, ki bi jih dobili iz pristojbin za ulogo, morali biti smatrani kot zunanji prihodki. Besedilo, ki ste ga pripravili vi, pa pravi, da bi morali biti ti prihodki notranji dodeljeni prihodki. Komisija se s tem ne strinja, menimo, da takšna sprememba ne bi bila primerna, ker bi z zunanjimi prihodki lahko zagotovili presežek, ki bi ga lahko namenili uh, porabi v določenih skladih in s tem bi lahko spustili ceno za pristojbino, ki bi jo bilo treba plačati za vlogo ali pa bi s tem lahko okrepili nadzor na zunanjih mejah, da bi se s tem takšne kontrole še bolje legitimizirale. Če bi imeli zunanje prihodke, potem bi prihodke, se presežek, če bi ta nastal pri sistemu ETIAS, vrnil v proračun EU in s tem bi se zmanjšali prispevki držav članic. Kar se tiče Europola, je poročevalka predlagala nekaj sprememb v svojem poročilu, mi pa bi radi povdarili, da Europol nima neposrednega dostopa do sistema ETIAS in podatkov v njem. Države članice so neposredno odgovorne za podatke, ki jih unesejo na seznam ETIAS, Europol pa do, tega, do teh podatkov ne bo imel dostopa v nobeni fazi. Še vedno smo na voljo za dodatne razprave v parlamentu in če bo treba, lahko razložimo elemente in različne vidike tega predloga, če se vam bo to zdelo potrebno, gospa poročevalka, oziroma če se bo to zdelo potrebno odboru Lipe. Hvala lepa. Thank you, uh, Mr. Hvala lepa, komisija. Zdaj na vrsti gospa Ellison Gatt, ki predstavlja predsedstvo sveta. Hvala lepa, gospa, eh, gospa predsedujoča, lepo zdrav vsem. Predlog ETIAS je za svet izjemno pomemben dosje, kot ste povedali že vi, gre za pomemben dosje, ki pa je tudi kompleksen. Komisija je mm, pripravila sporočilo o informacijskih sistemih na področju mejnih kontrol in mi smo ta predlog preučili v našem načrtu iz Bratislave in v sklepih sveta iz oktobra oziroma na to smo se navezovali tudi sklepi svete iz oktobra 2016. Mi smo potem nadaljevali z delom na tehnični ravni, naš tempo je bil kar intenziven. So pa države članice sodelovali zelo konstruktivno, zato smo že pripravili splošni pristop sveta, ki je bil potrjen na svetu za PNZ 9. junija. Pozdravljam osnutek vašega poročila, gospa poročevalka, in tudi prispevke, ki jih je podal vaš odbor. Ne bom se spuščala v podrobnosti glede splošnega pristopa, ker se moramo eh, še malce pogovoriti o tem znotraj sveta, vendar pa ste izpostavili kar nekaj točk, ki so vprašanja pomembna tudi za nas, o katerih smo se pogovarjali na dolgo in široko. In vse to je odraženo tudi v našem besedilu. Enako velja za vrsto pripomb, ki ste jih podali tu. Zato bom zaenkrat kar končala s tem. Pozdravljamo osnutek vašega poročila. Veselimo se že tega, da eh, bomo kmalo tudi prejeli pogajalski mandat, da se lahko pričnejo medinstitucionalna pogajanja. Evropski svet je tudi pozval, da bi bilo najbolje doseči sporazum do konca letošnjega leta, zato zares upamo, da bo to tudi mogoče, da bomo ta cilj uspeli doseči, eh, kar je zapisano tudi v naši skupni izjavi. Veselimo se že nadaljnih razprav z vami in pripričana sem, da enako velja tudi za prihajajoče predsedstvo. Hvala lepa. Hvala, gospod Gat. Zdaj lahko počasi zaključim razpravo kot poročevalka. Najprej bi se zahvalila vsem kolegom za prispevke, hvala tudi za spodbudne besede. Vem, da se sicer mnenja še precej razhajajo, upam pa, da bomo uspeli najti skupno stališče na koncu. Vem, da to sicer ne bo preprosta naloga. predlog komisije bi se dalo še bistveno izboljšati in pojasniti. In to je naša naloga. Mi skušamo besedilo izboljšati in poskrbeti, da se ga bo dalo tudi preprosteje izvajati. Se pa v celoti strinjam z gospodom Deprejem, ki pravi, da je to, zato sem tudi pripravila predlog spremembe, da so potniki, za katere ne velja vizumska obveznost, zdaj v teži situaciji, če želijo vstopati v Evropsko unijo, kot tisti, ki morajo najprej zaprositi za vizum. Zato je treba preučiti besedilo in ga, si ga ogledati tudi z tega vidika. Izpostavili ste še nekaj drugih konkretnih vprašanj, sem pa prepričana, da bomo našli tudi odgovore na nje. Sama sem že pripravila nekaj konkretnih predlogov. Mislim pa, da nas čaka še kar nekaj sestankov s poročevalci v senci, priden bomo uspeli vsa vprašanja tudi razjasniti. Jasno pa je naslednje pri sistemu vstopa izstopa. Lahko rečemo, da bo ta sistem zares vplival tudi na dosje o ETIAS-u. Zato je treba spremljati delo uh, v zvezi s temom stopa in stopa, da ne bomo dela na koncu podvajali. Zato je treba spremljati oba dosjeja o sistemu ETIAS in sistemu stopa in stopa, tako da bomo lahko uskladili odločitve, ki jih bo treba sprejeti tudi pri sistemu vstopa in stopa. Enajsti juli je bil prvi rok za predloge sprememb, ampak gospa Veržjak, gospa Gijom, gospod Albreht so me prosili, da časovni rok premaknemo na osemnajsti julij. Zdi se mi pomembno, da imate na voljo dovolj časa, da pripravite svoje predloge sprem, zato vašo prošnjo sprejemam. Zdaj bo torej končni časovni rok za predložitev eh, predlogov sprememb 18. juli ob 12. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, se že veselim vaših predlogov sprememb in upam, da bomo na koncu uspeli doseči dober kompromis in da bo tudi končno besedilo dobro. To je tisto najpomembnejše, da je besedilo takšno, da se ga da ustrezno izvajati tudi v praksi, ne le da v teoriji izgleda dobro. Tako, hvala vsem kolegicam in kolegom. Zdaj pa mislim, da je čas, da se lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Mislim, da je najbolje, da naslednje tri točke obravnavamo skupaj. Misija odbora Libe v Grčijo in žarišne točke tamkaj, ki je potekala od 22. do 25. maja. Potem gre tu še za poročilo komisije o premestitvah in preseljevanju. Komisija pa bo poročala tudi o šestem poročilu o napredku, ki je bil dosežen pri izvajanju izjave EU Turčija. Razpravljali bomo o vseh teh treh točkah naenkrat. Obravnavali bomo situacijo v Grčiji. Torej. In kot sem že povedala, eh, Peter Niedermüller je bil predsednik delegacije v Grčiji, Eleni Teokar se mu je pridružila. Šlo pa je za obvladovanje migracij in situacijo migrantov v Grčiji ter kako poteka delo v žrišnih točkah. Dobrodošli. Kolegi so obiskali žične točke na Kosu in Lesbosu in različne objekte sprejema. Sestali so se s predstavniki grških oblasti, evropskih in mednarodnih organizacij, kar ključuje Evropsko komisijo, predstavnike zadevnih evropskih agencij in visokega komisarjata ZN za begunce. Vodja delegacije bo zdaj predstavil osnutek poročila, po njegovi predstavitvi pa bi se kar lotila naslednjih dveh točk skupne razprave. Torej, najprej bomo prisluhnili predstavnikom komisije, ki bodo poročali o napredku glede premestitev in preseljevanja. To bo pravil gospod Nilsen, pozdravljeni. Potem pa bomo prisluhnili še predstavitvi gospoda Verveja ki je koordinator za izjavo EU Turčija. Delegacija, ki je obiskala Grčijo, se je sicer nameravala sestati z vami, vendar zaradi časovnih omejitev to ni bilo mogoče, tako da je gospod Vervej z nami danes in imel bo tudi priložnost sodelovati v razpravi. Gospod Nidermüller pa je prvi, ki dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Misija v Grčijo je potekala od 22. do 25. maja. In kot ste že omenili, gospa predsedujoča. Smo imeli res kar natrpan program. Obiskali smo različne vrste objektov, žariščne točke, centre eh, z, z, eh, z pribežališča za, oziroma prostore za mladoletnike. Sestali smo se s predstavniki nevladnih skupin, predstavniki grških organov, pa tudi z ministrom za migracije. Lahko smo si ogledali situacijo v Grčiji in opazili smo predvsem naslednje. Pogoji za sprejem v obiskanih objektih in žariščne točke eh, so bile v zadnjih nekaj mesecih sicer izboljšane, vendar pa nas še vedno skrbijo pogoji v nekaterih taboriščih. Drugič. Eh, ker bi bilo treba izboljšati zmogljivosti grških azilnih organov, so se tega grški organi lotili skupaj z EASOM, tako da bi lahko vse vloge preučili pravočasno. Vendar zaradi različnih razlogov, ker je treba upoštevati tudi mednarodne standarde, seveda, mora kar nekaj prosilcev za azil čakati predvsej dolgo časa, to pa povzroča težave, ki se jih še posebej občuti na otokih. Tretjič, vprašanje vračanja za določene osebe, ki niso upravičene do mednarodne zaščite, je zdaj še težje, ker so se migranski tokovi spremenili v zadnjem letu. Kako je s premembami zakonodajnega okvira? V praksi je zaradi tega za določene akterje težje, da prosilce ustrezno obvestijo, Eh, o njihovih pravicah in pomoči in tudi eh, teže zagotoviti pravno pomoč. Petič. Treba je opredeliti šibkosti pri sprejemu in vse skupaj bi bilo treba sistemsko urediti. Prav tako še manjka sredstev, ki bi jih zagotovila Evropska unija. Prav tako se bojijo, da bi to še posebej negativno vplivalo na stanje na otokih. Treba je tudi zagotoviti, da je treba zagotoviti ustrezno šolanje za otroke, saj morajo ti še posebej na otokih čakati predolgo, preden se njihova uloga eh, obravnavajo. Nevladne organizacije same pa ne morejo poskrbeti za zadostno mero izobraževanja. Prosili smo zato za naslednja priporočila. Prvič. prostovoljne sprejeme bi se mo, eh, prostovoljno vračanje bi se moralo uporabljati kot ukrep eh, pri vsakem primeru posebej, tako da bi eh, prišleke odvrnili od pobega. Drugič, treba zagotoviti dostop do formalnega izobraževanja za vse otroke, predvsem na otokih. Uh, Tretjič, treba je izkoristiti evropska sredstva za integracijo in jih eh, izčrpati v celoti, tako da bodo imeli migranti in begunci možnost, da postanejo del družbe, ki jih bo sprejela eh, in tako bomo zagotovili, da jih bo sprejelo tudi lokalno prebivalstvo. Naslednje priporočilo. Treba je uh, Eh, najti povezave med družinami oziroma druge člane družine in dublinski postopek je treba pospešiti. Vse države članice bi morale v ta namen sodelovati med seboj. In še zadnjič, treba bi bilo pospešiti premestitve. Države članice treba pozvati, da izpolnijo svoje obveznosti ki eh, jih imajo v okviru sklepov sveta in da se vsi prosilci v Grčiji, ki so jih grške oblasti že registrirale, in obravnavali njihove prijave, 12 tisoč jih je danes, da se jih tudi premesti. Tudi resolucija Evropskega parlamenta poziva k ustreznim premestitvam. To so naša priporočila, ki smo jih pripravili po misiji. Moram pa povdariti, da da smo zares dobili vtis, da se grški organi trudijo po svojih najboljših močeh, da bodo situacijo izboljšali. Še vedno pa se soočajo s številnimi težavami, kar smo si lahko gledali na lastne oči. Hvala lepa. Hvala, gospod Nidermüller. Preden se spustimo razpravo, bi dala besedo še gospodu Nilsenu, da nam predstavi eh, poročilo, 13. Eh, poročilo o premestitvah in preseljevanju. Hvala, gospa predsedujoča. Do sedaj smo premestili 15 tisoč oseb iz Grčije in 7 tisoč iz Italije. Zaenkrat je trend torej pozitiven, še posebej se številke pozitivno večajo v Italiji, vendar pa potrebujemo še več truda držav članic, pa tudi drugih deležnikov. Države članice morajo še naprej uh, izvajati svoje zaveze tudi v prihodnosti, še posebej v primeru Italije, ker potrebujemo zaveze več držav članic. Prav tako je treba omiliti politiko držav članic glede preferenc, ki jih te imajo, tako da bo postopek lahko stekel hitreje. In države članice ter vsi deležniki se morajo natančno držati načrtov, tako, da ne bo prihajalo do oskih grl, ko je treba ljudi premestiti iz Grčije. Kar se tiče Italije, je treba izvesti še nekaj dela, da se dejansko registrira vse tiste, ki so eh, upravičeni do premestitve, predvsem to velja za eritrejce, prav tako pa je treba postopke poenostaviti, še posebej tiste zadnje faze postopkov. V zvezi s tem je EASO sprožil obveščevalno kampanjo v Italiji, tako da bodo vsi bolje obveščeni. Komisija je tudi zagotovila dodatna sredstva, da se postopki pospešijo. Mi menimo, da bi tako že lahko počasi dosegli skupni cilj, ki je, da premestimo vse tiste, ki so registrirani v Italiji in Grčiji, preden sklepi potečejo. Vendar pa bomo zato potrebovali dodaten trud vseh držav članic, ki je seveda sorazmerno razporejen. In še ena zadnja komisija je tudi sprožila postopke za obravnavo kršitev proti Polski, Mačarski in Češki na dan, ko je bilo objavljeno poročilo, zato ker te države niso uh, podale nikakršne zaveze, niti niso premestile nobenega migranta več kot eno leto. Za enkrat smo v okviru julijskih sklepov premestili 16.500 oseb, kar je pozitiven razvoj dogodkov, ker je to približno dve tretjini končnega cilja. Še vedno pa kar nekaj držav članic še vedno ni premestilo nobene osebe v okviru svojih kvot, zato morajo, eh, začeti, morajo s tem začeti takoj. 6200 oseb smo tudi premestili iz Turčije v okviru scheme 1 eh, za 1. Hvala lepa, gospod Nilsen. Zdaj pa dajem besedo gospodu Vrve. Uh, eh, eh, um... ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Sicer sem pripravil kratko predstavitev za to poročilo, sem pa preveril tudi predsedujočo in potrdila mi je, da bi bilo morda bolje, če bi pokomentiral poročilo odbora, potem pa lahko tu in tam še navržem kakšno številko, ki izhaja iz našega poročila. No, na začetku naj spostavim to, da se mi zdi poročilo in pa način, kako je bilo predstavljeno, zelo uravnoteženo in v veliki meri vsebina odraža tudi naše mnenje. Bi želel ponoviti par točk in sicer pogoje sprejema so se izboljšali, to se omenja v poročilu, ampak da obstajajo še vedno določeni pomisleki. Ja, to je zelo točen povzetek situacije. Res je, da je bilo uloženega veliko napora za to, da se zadeva izboljša in izboljšave so očitne. Znaste, glede na zelo težavno situacijo, s katero smo se, katero smo se morali soočati po zimi. Ampak a, izboljšamo lahko sistem še v večji meri. Obstajajo tudi pomisleki glede določenih eh, specifičnih krajev. Mene osebno, naprimer, skrbi situacija v taborišču Suda, ki ni sicer uradno uraden center, ampak ga vodi kar občina. Preveč ljudi je tam, eh, razmere niso primerne. Večkrat smo ponudili druge rešitve, tudi financiranje, ampak izkazalo se je, da je zelo težko prepričati lokalno prebivalstvo, kako pomembno je to. Tako da se situacija ni premaknila obstajajo tudi druge problematične zadeve, ampak mislim, da smo globalno gledano zadevo kljub vsemu izboljšali. Omenjeni so bili tudi postopki in sicer, da je treba pojasniti situacijo. Veliko napredka je bilo upravljenega, ampak kar zadeva službe za azil, ki jim pomaga tudi jaso, e in to moramo povedati tule na glas, da so opravili odlično nalogo, odlično podporo nudijo, ampak pojavila so se oska grla in vem, zakaj eh, tu obstajajo frustracije. Oska grla so se pojavila na odločitvah, ki jih sprejemajo druge instance, pritožbe torej. Ne gre za to, da si ne prizadevamo dovolj, da si organi ne prizivajo dovolj. Tudi zmogljivosti na pritožbenih ogranjih smo a, podvojili, ja, svoj donovodno računalniško upremo in podobno, tudi pravno pomoč. Veliko smo storili za to, da bi izboljšali kapacitete, ampak zaenkrat to še. Se to še ni prevedlo v više eh, število obravnavanih primerov. Tudi zato, ker veliko. Tudi zato, ker veliko teh oseb eh, ni beguncev, ampak eh, gre za osebe, ki zelo verjetno niso upravičene do mednarodne zaščite. In eden iz razlogov, zakaj je težko narediti napredek, ker zadeva vračanje, je točno ta. Torej, kar vpliva na celoten sistem. Omenjeni so bili tudi pomisleke glede identifikacije rnljivosti. To pa je izjemno pomembno področje, ampak eh, vse do zdaj smo se odločili rajše za večje, večjo previdnost v okviru eh, tega sistema. Če si pogledate številke, boste videli, da so bili številni posamezniki razglašeni za ranljive. Tako da v primeru dvoma o neki osebi jo vedno razglasimo za ranljivo. In to mislim, da kaže tudi, tudi statistika. Več kot 8000 oseb je bilo napotenih na ta redni postopek, ki se uporablja za ranljive osebe. In to je kar velik del uh, vseh uh, oseb. Potem pa tu že ta bojazen, da bi bilo prekinjeno evropsko financiranje. Naj pojasnim. Evropska unija je tam in bo tam tudi v prihodnosti, za, da zagotavlja finančno podporo. Ampak eh, denar, ki smo ga zagotovili zaenkrat, je v obliki neke nujne pomoči. Potem pa imamo tu še kar nekaj instrumentov GD Eco, to je tudi še en instrument, ki ga uporabljamo v nujnih primerjih. Prej ali slej pa bomo morali preiti na uporabo grške nacionalne obvojnice. To je še vedno evropski denar, ampak eh, ta, tren, ta tranzicija bo potrebna. To je težavno, zato ker je treba imeti kar nekaj zmogljivosti za to, ampak gre za to, in to je tudi razlog, zakaj, sliši, zakaj slišite številne pritožbe. Torej, gre za to, da partnerji raje sodelujejo s komisijo, kot pa z grško državo. Raje sodelujejo z Evropsko komisijo, kot pa z grško državo. Poskušamo pa upravljalskim organom pomagati pri tej tranziciji, hkrati pa zadevo zelo tesno spremljamo, zato ker menimo, da ta prehod, ta tranzicija ne bi smela prived, privesti do neke nižje stopnje storitev, ne na otokih, ne na celini. Potem pripor. Samo v individualnih ocene, torej od primera do primera je to treba oceniti in to je rešitev v skrajni sili. Vsem se strinjamo. različne razloge vidimo v tem pravni, humanitarni in tako naprej, potem pa je to že praktični vidik. Omejene kapacitete imamo na področju pridržanja in uporabiti jih je treba previdno. Zato smo grškim organom svetovali, naj ne sprejemajo kandidatov za pridržanje oziroma naj ne dajo kandidatov za prostovoljno vračanje v pripor. Pobegnili verjetno ne bojo, zato ker so, so izrazili željo, da se jih vrne, tako da ne vidimo nekakršnega razloga, zakaj bi jih pridržali. Obstajajo pa določene pravne omejitve, zaradi katerih so grški organi prišli pač do sklepa, da je to treba storiti. Uh, Mi smo se z njimi dolgo in široko pogovarjali o tem in če bi jaz lahko imel vpliv na to, bi zadevo spremenil tako, kot ste predlagali vi. Potem pa še vpraševanje združevanja družin. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je prav, da so ti postopki uh, kar se da hitri premestitev, je nekaj, o čemer je komisija že povedala, mnenje in potem ne nazadnje. Slišali smo priporočilo glede izobraževanja otrok in uporabe integracijskih skladov. Z temi komentarji se lahko posebej strinjam bi pa kljub vsemu spostavil še nekaj. Moje prvo priporočilo bi bilo to, da bi zagotovili, da ljudje ostanejo na otoki kar se da malo časa. Dobro bi bilo, če otrokom ni treba ostati dlje, kot je to potrebno na otokih in da se v šole upišejo na celini. To bi moral biti naš cilj, ki pa. Mm, kar pa ne pomeni, da moramo ignorirati otroke, ki so na otokih. Moramo pa začeti razmišljati o tem, kaj se bo zgodilo v naslednjih fazih. Določene osebe pač je ne mogoče vrniti in ne morejo iti v druge države članice, v Grčiji bojo morali ostati, tako da eh, bo postalo vprašanje integracije zelo, zelo obsežno, zelo pomembno. To je torej naslednja meja, tako rekoč na kateri moramo začeti delati. Tako da lahko samo pozdravim to priporočilo. No, mislim, da sem s tem povedal tudi, kje smo, kar zadeva iz, izvajanje izjave EU Turčija. Če pogledamo, kakšni so cili, ki izhajajo iz te izjave, ugotavljamo, da je še vedno uspešna, da smo cilje iz izjave dosegli in jih dosegamo število na novo prispelih oseb je še vedno nizko. V Egejskem morju umira manj ljudi kot prej. Tako da so se zadeve izboljšale, ampak določene probleme pa je treba še odpraviti in vaš odbor je na njih tudi opozoril v svojem poročilu. Hvala. Uh, Hvala, gospod Vergije. Zdaj pa me zanima, kdo se želi oglasiti. Najprej tisti, ki, bili, ki ste bili del delegacije v Grčiji. Gospa Ernst, ja? Gospa Gomeš? Gospa Vinberg? Spinelli? Ok. So, uh, Mrs. Ernst, please. Ja, gospa Ernst. Ja, recht vielen Dank. Najlepša hvala. Vesela sem, da smo organizirali to razpravo, mislim, da v ravno pravem času, saj jo potrebujemo. V kar nekaj točkah se lahko pridružim temu, kar je povedal gospod Vervej, kar se tiče misije v Grčijo. Lahko tudi sama potrdim, da so se sprejemni pogoji izboljšali. To je res, vendar pa se še vedno tam soočajo z, tudi z obsežnimi težavami, kar je povezano tudi z izjavo EU Turčija in kar je včasih tudi posledica te izjave. Omenila bi torej te vidike in prosila bi, da se na nje tudi odzovete. Najprej pridržanje. Rekli ste naslednje, a je to prostovoljna odločitev grških organov? ker ti menijo, da bi bilo bolje nekatere eh, prostovoljno vrniti. Videli smo, kako to deluje. Samo za določen čas gredo ti ljudje lahko iz teh centrov za pridržanje. In prosila bi vas, da mi odgovorite, kdo in kdo. Eh, predvsem zakaj je prišlo do ideje, da gre za nekakšne tri vrste, tri skupine ljudi, ki so v teh centrih za pridržanje. Torej, tist, da so tam tisti, ki jih je treba eh, vrniti, tisti, ki se bodo prostovoljno vrnili in tisti, ki povzročajo težave. Torej, ljudje so ločeni tri skupine. Zanima me, kako vi gledate na to odločitev. Pozorili so nas tudi na določene prakse. v zvezi z odločanjem, v zvezi s pritožbo glede na odločitve na drugi instanci. Če nekdo uloži pritožbo, se je potem treba odločiti, ali se bo nekdo prostovoljno vrnil ali ne. In če se nekdo ne želi prostovoljno vrniti in se želi še enkrat pritožiti, torej drugič pritožiti, ima samo omejeno možnost, da dobi pomoč pri vrnitvi. Za kakšno vrsto odločitve gre? Je to odločitev grških organov ali, to odloč ali so to odločitve, ki jih sprejemajo drugi? So to odločitve, ki jih podpira komisija, ki jih želi komisija ali ste to celo ukazali na nek način? Tretja pripomba združitev družin. Ti postopki potekajo prepočasi in prosila bi vas, da poveste kaj več o tem, kakšni so razlogi za to, kako se odzivajo države članice na to vprašanje, ali niso pripravljene omogočiti združitev družin, gre za kakšne druge vzroke in tako naprej. Potem je tu še vprašanje premestitev. 12 tisoč oseb je bilo prej, zdaj ne bi jih bilo le še 8 tisoč s pripravljenimi kočki, ki čakajo na premestitve. Države članice pa rečejo, da ah, teh ne želimo sprejeti eh, in si izmišljajo najrazličnejše razloge in izgovore, zakaj takega, zato da jim ni treba sprejeti teh oseb. Kako se odziva komisija, kako gledate na vse te osebe, ki še čakajo na premestitve? Potem ste rekli, ko bodo sredstva iz skladov eh, izčrpana, bo treba poseči v sredstva iz nacionalnih ovojnic. Kako na to gleda Grčija? In še za konec. Invalidi. Vemo, da obstaja zakon, Eh, na podlagi katerega bi morali invalidi dobiti posebno podporo, se jih ne bi smelo pošiljati v centre in tako naprej. Mi pa imamo občutek, da komisija izvaja pritisk, da se tega zakona ne bi izvajalo na takšen način oziroma da eh, se tudi takšne prikrajšane invalidne prosilce za azil lahko vrne v Turčjo. Omenjali ste tudi šolanje, gradnjo šol. Veste, da včasih ljudje čakajo več mesecev, 10-11 mesecev na eh, združitev s družino in čakajo tudi otroci in to predstavlja velike težave. Vi pravite, da bi morali, od, da bi morali otroke poslati na kopno, zakaj pa jih potem ne? Toliko za enkrat. Hvala, gospa Vimberg. Tak for ordet. Eh, jag var också med på resan till Grekland och jag vill börja med att tacka Najlepša hvala. Tudi jaz sem sodelovala v tej delegaciji. Na začetku bi se najprej zahvalila organizatorjem. Vse skupaj je bilo zelo zanimivo. Zlasti, če na to situacijo gledam skozi švedsko perspektivo. Eh, določeni priseljenci so iz Grčije prišli na Švedsko in mi jih nikoli nismo pošiljali nazaj, tudi zato, ker smo bili mnenja, da so centri za sprejem v zelo slabih pogojih. Ampak zdaj smo videli, da imajo sprejemne centre, ki, kjer so pogoji veliko boljši. Imeli smo modularne zgradbe eh, za klimo, imeli so telovadnice, igrišče za odbojko, eh, tudi žar so organizirali in tako naprej. Jaz sem delal na potovalnih agencijah 15 let in eh, določeni hoteli so bili slabši kot pa te centri za sprejem, kamor um, so napotili begunce. Zdaj mislim, da bomo tudi iz Švedske začeli pošiljati begunce oziroma priseljence nazaj v Grčijo, glede na to, kakšni pogoji so. Uh, Ko sem se pogovarjala z grškimi pristojnimi organi, so potrdili to, kar sem že videla, pravzaprav se 80 odstotkov vseh eh, beguncev, priseljencev so ekonomski migranti. Zelo malo sircev je še v Grčiji. Večina prihaja iz Pakistana, Bangladeša, Afganistana in Severne Afrike in so ekonomski priseljenci. Tisti, ki so danes v Grčiji, Grčiji so gospodarski migranti. In to, kar me zelo moti, je ta, da je stopnja oziroma da je hitrost eh, obravnave njihovih dosjejev zelo, zelo počasna. Tisti, ki so bili tam, priseljenci, so vedeli, da bojo poslani nazaj, ampak vse skupaj traja zelo dolgo časa. Ta postopek eh, pregleda vloge je zelo dolgotrajen. Zelo pa me je skrbelo to, da ko smo šli na spremni center na Lesbosu, smo se sestali oziroma smo se srečali z osmimi moškimi iz Afrike in svojo situacijo so vsi opisali, povedali so mi, kako slab je internet. Povedali so, da je hrana v tej restauraciji tako slaba, da niti psi ne bi jedli. Končali pa so s tem, da so, mi, da so nam povedali, da če ne dobijo azile v Grčiji, oziroma če jim ne bodo pustili, da se prosto gibljajo v Grčiji, bodo postali nasilni v teh um, centrih, kar vre zaradi nasilja in to je zelo zaskrbljujoče. Hvala, gospod Gomeš. Obrigada eu, eu não fui nesta visita, mas li com... Najlepša hvala. Sama nisem bila del te delegacije, sem pa zelo podrobno prebrala poročilo in mislim, da ima parlament eh, posem prav, da smo organizirali to uh, misijo. Iz poročila izhaja, da so, si, da so se pogoji v teh centrih izboljšali, In to mislim, da odraža neko eh, solidarnost eh, grškega naroda vizavi beguncev. Eh, vidim pa, da v poročilu piše, da obstajajo še vedno določeni aspekti, ki ne delujejo dovolj dobro, naprimer glede mladoletnikov brez spremstva. Ti otroci, ti mladoletniki nimajo nikakršnega zaščitnika, nikogar, ki bi jih vodil. In v poročilo, v poročilo piše, da je izginilo tam okoli 900 mladoletnikov. Skrbi nas to, da so izginili, ampak to ne iz dobrih razlogov, ne zato, ker so se združili s svojo družino In vse skupaj je zelo zaskrbljujoče. To, po mojem mnenju, namreč ogroža uh, varnost nas vseh. Prav zna se zgoditi, da so ti otroci postajali žrtve organiziranih hudelskih združb. Skrbi pa me tudi to, in to je mimo grede rezultat izvajanja izjave v e Turčijo. Ta izjava je povsem neučinkovita, moralno in pravno gledano je zelo dubiozna, po mojem mnenju se to izjavo kršimo nad mednarodno pravo, kar zadeva begunce in poročilo, mislim, da tudi zelo jasno razlaga ta aspekt in vprašanja. Ampak preden postavim svoje vprašanje, bi želela dodati še to, da sem zelo zadovoljna, da je komisija končno začela ukrepati proti državam članicam EU-ja, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti glede uh, beguncev. Sprožili ste postopek kršitev, ampak ker smo tako dolgo, tako zelo dolgo čakali s tem postopkom, ugotavljam, da tudi potem po premestitvah je prišlo do, ogrom, do ogromno sekundarnih premikov. E, Portugalska je primer tega. Več e, tisoč e, priseljencev smo iz Grčije in Italije premestili na Portugalsko, potem pa se jih je 40 odstotkov odselilo v države, kamor so primarno želelo, želeli iti, ker imajo tam zdaj družine. In to je prav gotovo posledica počasnosti postopka premestitve. Dlje, ko jih pustimo v Grčiji in Italiji, čakajoč na neko rešitev, večja je možnost, da bojo postali žrtve nekih tihotapcev, tapcev, in da bo prišlo do tega pojava sekundarnih a, premikov in v končni fazi bodo ti ljudje končali v tisti državi, kamor so a, prvotno želeli iti. Na portugalskem se je že večkrat zgodilo, da begunci pridejo za par tednov, potem pa pokličejo iz Nemčije in se nam zahvalijo, najlepša hvala, zelo lepo ste nas sprejeli, ampak naš načrt je bil pravzaprav, da gremo v Nemčijo. Tako da so ta mehanizem premestitve uporabili samo zato, da gredo v tisto državo, ki je bila že v štartu njihova primarna destinacija. Tako da je ta mehanizem, mehanizem z veliko ranljivosti, predvsem pa je problem to, da se ga zelo počasi izvaja. Želim pa pokomentirati še nekaj, kar me skrbi. Veliko otrok ne hodi v šolo. več let niso hodili v šole, zato ker so bili v, v Libanonu, Jordani, Turčiji, tam tudi niso hodili v šolo in da se to nadaljuje. Zanima pa me tudi, če lahko preverimo, kaj se, kaj se dogaja z jezidi, ki so bili tarče genocida kako obravnavamo njihove vloge. Oni so bili v številnih taboriščih v Evropski uniji in vsi so prišli sem izjemno traumatičnega ozadja, niso pa bili deležni nekakšne psihološke pomoči, eh, zato da bi jim pomagali preživeti po tem, ko so bili tarče genocida. Vem, da se je situacija izboljšala, ampak kljub temu, nas skrbi še ogromno različnih vprašanj, tu je tudi vprašanje izvajanja Dublinske uredbe in tudi zaradi te uredbe je zdrževanje držin tako počasno. In to, v tem gre tudi iskati razloge za številne pomankljivosti tega sistema. Najlepše hvala, da ste spinili. Hvala lepa, predsedujoča. Par vprašanj bi imela za komisijo v zvezi z različnimi točkami. Najprej prostovoljno vračanje, pri katerem naj bi ponudila pomoč tudi Mednarodna organizacija za migracije. Prihaja do precej problematičnih dogodkov, kadarkoli je govora o prostovoljnem vračanju, še posebej, če gre za vračanje vodje ki je iz Morije bil vrnjen nazaj v Adisabebo, kjer so ga grozljivo mučili. On je bil vodja osvobodilne vojske tam. In tudi iranski begunec, ki je bil kandidat za prostovoljno vrnitev, prav tako lahko doživi podobno usodo. Tudi njega utegnejo mučiti. Glede preseljevanja.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 Ali komisija morda razmišlja o novem programu preselitev oziroma za nekaj novega vsaj do takrat, dokler ne zaključimo pogajanj o novem dublinskem sistemu? Res skušam razumeti komisija. katere so tiste najbolj problematične zadeve, zaradi katerih je preseljevanje oteženo? Grčija in težave z druževanjem družin. Tu ne gre zgolj za to, da se zadeve odvijajo prepočasi. Doktor Vervej je sicer rekel, da si želi, da bi bil postopek hitrejši. Ampak tu gre za vprašanje prednosti. Združevanje, pred, združevanje družin bi moralo biti absolutno prednostno. Doktor Vervej, nedvomno veste, da je bil sklenjen sporazum med grško in nemško vlado in sicer v zvezi s tem, da naj se bistveno upočasni postopek združevanja družin, predvsem, ko gre za begunce, ki so trenutno v Grčiji, ki bi se želeli združiti z družino v Nemčiji. Ali je tu prišlo morda do kršenja dublinskega sistema in tudi kršenja pravice to združevanje družin? Potem pa še v zvezi s preselitvijo. V zvezi z Italijo bi vas nekaj vprašala. V tem poročilu piše, da ko imamo opravka s prošnjami za preselitev iz Italije, se vedno znova navajajo argumenti v smislu, da bo ogrožen javni red. Ali je kakšna določba s tem v zvezi? že zdaj prisotna na področju preseljevanja ali ne? Ali je javni red tu res tako pomemben? Namreč nikoli niste preučili osebne situacije posameznika, ki so ga zavrnili za preselitev. Tako da ne vemo, ali se to uporablja zgolj kot neki zgovor, to zagotavljanje javnega miru in varnosti ali dejansko lahko pride do težav na tem področju. Ko gre za begunce, ki naj bi jih preselili iz Italije. Namreč zavrnejo vse predlogi za preselitev. Zato vas sprašujem, ali se vam ne zdi, da bi morali tudi neodvisno preveriti vse argumente, bolj ali manj verjetne, zaradi katerih se zavrne preselitev. Prosilec za azil, ki je kandidat za preselitev, ne prejme ali pa zelo pozno prejme celotno dokumentacijo svojega dosjeja. Se pravi, da če ga preselijo v drugo državo, ta posameznik enostavno nima celotnega spisa v rokah. Spisa, dokumentov, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o preselitvi. In to je razlog, zakaj pogosto ne pride potem do združevanja družin, ker ta posameznik ne mora dokazati, da dejansko ima družinske člane v drugi državi. Potem Turčija. Sprašujem doktorja Vrveja. La Commissione ha chiesto più volte. Komisija je grško vlado večkrat prosila, da spremeni svojo zakonodajo, tako da bo lahko prišlo do vračanja tudi v določenih pogojih, torej tudi, ko gre za vračanje ranljivih oseb. Ampak grška vlada zakonodaje ni spremenila, torej se ni pozitivno odzvala na prošnjo komisije. Problem pa ostaja. Slišimo, da je vedno bolj težko identificirati ranljive osebe. Ta nov postopek predvideva, da se bo identifikacija opravila v roku dveh ali treh dni od prihoda posameznika na grške otoke. Ampak to je izjemno težko izpeljati, kot so nam zelo lepo pojasnile tudi vse nevladne organizacije, Human Rights Watch in ostale. Nemogoče je opraviti ta postopek identifikacije v roku dveh ali treh dni. Še zadnje vprašanje v zvezi s Turčijo. V zvezi s to izjavo EU-Turčija bi rada nekaj povedala. V Grčiji so upravičeni do preselitve samo tisti, ki so bili prisotni v državi od 16. septembra 2015 do 20. marca 2016. Torej, do trenutka, ko je bil sklenjen ta sporazum oziroma izjava s Turčijo. Verjetno se spomnite, da je parlament sprejel resolucijo s tem v zvezi in v tej resoluciji smo pod vprašaj postavili ta cut-off date, torej datum, od katerega posameznik ni več upravičen do preselitve. Ta 20. marec 2016 nas je zmotil. Zanima me, kako ste se odzvali na resolucijo Evropskega parlamenta. Zanima me tudi, ali se vam zdi, da je ta sklep zakonit, da se torej z 20. marcem 2013 neha preseljevati ljudi. Ne vem, ali je to dejansko zakonito odločitev, vse na podlagi tega, kar je rekla komisija. Spinel. Hvala, gospod Spinelli. Gospod Ziper. Thank you very much. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Sploh ne vem, kje naj začnem. Začela bi morda z dvema majhnima vprašanjima kolegi so jih stržijo omenili, pa vseeno. Prvo kot prvo, v Grčiji obstaja pravilo in to je tudi vse lepo in, par, lepo in prav, sicer posebej ranljivi posamezniki, ranljivi posamezniki morajo biti deležni hitrejšega postopka pri obravnavi azilne prošnje in morali bi jih poslati tudi eh, na celino, ne pa da bi ostali na otokih. Ampak eh, države članice so izvajale določeno presijo in zdaj so postopek spremenili. Obvestili so nas tudi, da če Eh, zaprosite za pregled prošnje za azil, če dobite negativni odgovor, ampak če zaprosite za ponovni pregled, izgubite možnost, da bi lahko bili del eh, programa za eh, prostovoljno vračanje in integracijo. Vse skupaj ustvarja vtis, da želimo tudi torej ne pomagati Grčiji, ne želimo pomagati migrantom, ampak eh, da jim pošljemo sporočilo, da je najbolje, da sploh ne pridete, ker vas ne želimo tu. In tu mora pač dodati manjšo politično izjavo. In ta izjava ne leti na, ta, na naša sogovornika, ki ste danes z nami. In moram reči, da je zares neverjetno, neverjetno, kaj počnemo z Grčijo in z migranti, ki želijo upati na neko boljšo prihodnost. Od leta 2008 vse, od finančne krize Je, ja, res je, da mora Grčija narediti svojo domačo nalogo. Ampak vidimo, da so pod ogromnimi pritiski, privatizirajo morajo vse, letališča, pristanišča in tako naprej. Ta teden sem prebrala, da morajo privatizirati tudi vodo in plin, zdravstven sistem se ruši, pokojnine režajo. Hkrati je pa ta vlada prva vlada, ki poskuša vzpostaviti nek uh, sistem azila prvič in mi ne pomagamo pri tem. Želimo, da ohranijo, da eh, v Grčiji ohranijo vse azilante oziroma da jih vrnejo v Turčjo. Ravno kar je zasedal svet in glede premestitve se sploh niso pogovarjali. Vsi se pritožijo, ja, u, toliko migranta imamo, ampak koliko jih je na Češkem, na Polskem, v Sloveniji, ne vem, 20, ali morda celo že sto. Ja, res ogromno breme. Se upravičujem, ker vi prijemate nekako zdaj to sporočilo. Vem, da se trudite po svojih najboljših močeh, ampak a, eh, to obnašanje sveta in držav članic je res neverjetno. Hkrati sem slišala tudi sporočilo gospoda Webera, predeno izmed naših političnih skupin in povedal je, da bi Grči lahko dali dodatno pomoč, samo če se vlada spremeni. To je zares neverjetno. Zares ne morem verjeti, da je to sploh rekel. In, ampak jasno je, da za gospoda Webra in gospoda Šojbla, da je EVF neka levičarska organizacija. Se tudi ta organizacija pravi, da naj nehamo s tem. Ne, to povzroča učitek neke snežne kepe in sicer, da je treba eh, znižati primankljaj Grčije. EVF ni socialistična organizacija, ne počnejo ravno najboljših zadev za državljane, ampak tudi oni pravijo, da je treba spremeniti trenutno ravnanje, ne pa da zdaj pozivamo, da se vlada spremeni. To je zares neverjetno. Verjetno mi vi sploh ne smete odgovoriti na to vprašanje, ampak sprašujem se, kakšno sporočilo pošiljamo drugim državam članicam in eh, migrantom, tistim, ki bežijo iz vojnih območij, iz tega, da jih preganjajo, pridejo v Evropsko unijo in potem jim rečejo, ja, mi imamo pa tako veliko problemov tule. Pa še eno zadnje vprašanje bi želela dodati. Bi lahko morda komisija pripravila, bi lahko komisija pripravila seznam, vseh sredstev, ki smo jih kot EU in države članice zapravile za grajenje uh, ograj na um, mejah, koliko denarja smo dali Turčiji, Afganistanu, koliko smo vložili v Evropsko obalno in mejno stražo in zanima me, koliko migrantov bi lahko organizirali, koliko prošen za azil bi lahko uh, a, preučili s tem denarjem. Sporočilo, ki ga pošiljamo svetu, je to, da mi ne nameravamo prevzeti nikakršnih odgovornosti, da mora svet prevzeti več odgovornosti za azilante, Grčijo pa prepuščamo sami sebi, silimo jo v neko katastrofalno situacijo. E, se upravičujem, ker sem, e, ker to govorim danes tule pred vami, ampak druge priložnosti nisem imela po svetu povedati točno to. Svet pa še enkrat je pokazal, da ni pripravljen sprejeti odgovornosti, da se spremeni situacija ne samo zunaj Evropske unije, zato da bi se borili proti ključnim vzrokom migracij, prav tako ni pripravljen zgraditi nekega sistema za boljše deljenje odgovornosti in dožnosti Evropske unije. To je velika škoda, sama bi želela videti posebno drugačno Evropsko unijo tudi na tem področju. Hvala. Hvala, gospod Štelovski. No, paní Sipl, vy si mi snad zdáte. Vy opravdu... Z... Hvala, gospod predsedujoča. Ne vem, morda sanjam. A se hecate? Zelo zabavni ste bili. Kritizirate Češko? Rekli ste, da Češka ni želela sprejeti več eh, beguncev. Ampak eh, to je naša socialistična vlada se odločila storiti. Iz katere skupine ste pa vi, skupine socialistov? Kdaj boste pa višli na a, Češko, da boste premijeju sobotki povedali, da je to nespremljivo in da jih boste kritizirali? Oziroma je ta vaša predstava namenjena samo um, nam? Ne, mi, ne mleti se slušalke dol, saj vem, da ne razumete češko. Če želite zganjati neko dramo in teater, eh, bi morali pač tu jasno reči Bobu. Bob in socialisti so tisti, ki so ustavili premestitve na češkem. Eh, moja stranka, krščanski demokrati, mi smo bili za premestitev, mi smo želeli premestiti begunce na češko. Predlagam, da nehamo s temi političnimi napadi in si pogledamo uh, številke. Ja. Okoli 20 tisoč oseb je bilo premeščenih. Zakaj ne več? Nekatere smo pač določili, da bodo eh, premeščeni v centralno in vzhodno Evropo iz Grčije in Italije. Zakaj so se zdaj izgubili? Zakaj jih ne najde nihče več? In to je moje vprašanje za uh, Eh, Evropsko komisijo. Mislim, da je to, na to vprašanje treba odgovoriti po možnosti brez čustev. Pa še eno vprašanje imam. Litva in premestite. Zanima me, zakaj so tisti, ki so bili premeščeni v Litvo, tako odšli v Nemčijo in zdaj so v Nemčiji nelegalno. Kako boste rešili to? Hvala. You, Hvala lepa, kolegice in kolegi. Gospod Niedermüller, Vi ste bili vodja delegacije, bi želeli še karkoli dodati? No, morda ne bi nič dodal k temu poročilu, ampak če smem, bi rad povedal par stavkov v tej razpravi. Vedno govorimo o tem, kdo je storil največjo napako, socialisti ali konzervativci. Ampak tu se ne pogovarjamo o tem vprašanju. No, vse zadnje je ta problem evropski, ne pa problem različnih strank. Če bomo s prstom kazali na eno ali drugo stranko, ne bomo nikoli našli rešitve. Mi v Evropskem parlamentu bi morali zato iskati evropsko rešitev in mislim, da je to zelo jasno vprašanje. Vse države članice bi morale skupaj delati na tem vprašanju. Te razprave o krivdi nacionalnih držav ne bodo privedle nikamor. Potrebujemo skupno evropsko rešitev za to vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Potem bi se obrnila na predstavnika komisije. Najprej gospod Nilsen. Ja, hvala lepa, hvala lepa tudi za vaše vprašanje in pripombe. Bom skušal najprej povedati par besed o premestitvi, kje smo zdaj, kaj lahko pričakujemo. Gospa Ernst je spraševala o tem. Približno 10 tisoč oseb je trenutno v Grčiji, ti so registrirane za premestitev. Če si pogledate rezultate, nekje 2 do 2500 na mesec smo jih preselili v letošnjem letu, 3000 z dodatnimi napori, tako da bomo, upam, do konca veljavnosti sklepa o preselitvi uspeli preseliti vse posameznike iz Grče. Upamo ampak države članice s 26. septembrom svojih ramen ne bodo kar tako odvrgle svojih odgovornosti. Tudi po tem datumu se bodo preselitve še izvajale. Rekli ste, da se zadeve odvijajo prepočasi, da ne dosegamo dobrih rezultatov, da smo dosegli premalo. Uh, Dve leti se sedaj s tem ukvarjamo, sistem je res začel delovati nekoliko bolj počasi, države so premalo krat in v premajhnem obsegu, pa tudi prepočasi izpolnjevale svoje obveznosti. Vprašanje pa je, kaj lahko skupaj dosežemo. Mi želimo preseliti tiste, ki so v tem trenutku registrirani za preselitev. Glede bolj specifičnih vprašanj, pogoji na celinski Grčiji so celostno gledano zadovoljivi, dovolj mest imamo za vse tiste, ki jih želimo preseliti, pomaga nam tudi UNHCR. Veljavni argument je, da so nekatere države izrabljale varnostna vprašanja kot izgovor za to, da so zavračale prošnje. Bolj podrobno smo o tem govorili v predhodnih poročilih. Države članice spodbujamo k temu, da če navajajo argumente, da bodo zavrnile prošnje za preselitev zaradi varnostnih razlogov, morajo to tudi bolj natančno opredeliti, tudi kar zadeva Italijo. Italija mora biti obveščena, zakaj so bile prošnje za preselitev zavrnjene. Glede na to, da Italija ni dobila teh informacij, tudi mi menimo, da so včasih ti argumenti bili zgolj izgovor. Kaj bomo storili po 26. septembru? Nisem jaz tisti, ki bi lahko o tem govoril, ampak kolikor vem, komisija zaenkrat nima nobenih načrtov o tem, da bi podaljšala ta sklep. Pomembno je, da dosežemo čim hitreje napredek pri predlogu Dublin 4. Potrebujemo tudi močno solidarnostno komponento v tem predlogu, zato je napredek obeh zakonodajalcev pri tem dosežju izjemno pomemben. Še zadnje vprašanje združevanje družin. Tudi mi ugotavljamo, da se postopki zelo počasi izvajajo v odnosu do Grčije. Na podlagi razpoložljivih informacij nismo ugotovili, da bi države kršile evropsko zakonodajo neposredno. Res pa je, da se države sedaj soočajo z veliko večjim pripadom zadev kot v preteklosti. To je povzročilo predsejšen pritisk tudi na nacionalne organe, ki ne uspejo obdelati vseh primerov. Nemčija in nekatere druge države so skušale dvostransko rešiti to vprašanje z Grčijo, torej koliko oseb na mesec ali v kolikšnem časovnem obdobju. To je iz Dublina tri države, naj se dvostransko dogovarjajo o tem, kako reševati to vprašanje. Sicer se strinjamo z vami, da je obdelava teh prošen bolj počasna, ampak z pravnega vidika so stvari zaenkrat skladne zakonodajo. Pri združevanju družin so številke precej visoke več tisoč oseb smo preselili iz Grčije prav na podlagi združevanja družin. S tem bi sam zaključil. Hvala, gospod Nilsen, gospod eh, Vervej. Hvala lepa. Bom skušal odgovoriti na vaše pripombe in vprašanja. Najprej, kdo odloča ob pridržanju, kakšna je politika na tem področju. Tu gre očitno za nacionalno pristojnost, torej so grški organi tisti, ki o tem odločajo. Prej sem že namignil, da imamo glede tega vprašanja drugačno stališče, ampak iskreno rečeno bi rad tudi pojasnil. Zakaj Grčijo oziroma grški organi menijo, da ne morejo spremeniti svoje prakse? Njihova logika oziroma njihov pravni sistem uporablja naslednjo logiko. Ko nekdo zaprosi za prostovoljno vračanje, umakne prošnjo za azil. V tem trenutku potem ta posameznik nima nobene pravice več, da ostane v državi. Na tej podlagi, to vam govorim zdaj kot lajk, morajo potem pridržati to osebo, dokler se ta oseba ne vrne. Vendar sem že prej povedal, da si želim, da bi našli drugačen način reševanja te problematike, tako da se trenutno pogovarjamo z grškimi organi. potem prostovoljno vračanje. Prej ste rekli, da naj bi ljudje odločali o tem, ali bodo zaprosili za azil ali se bodo prostovoljno vrnili. To ne drži. Morda so vam to rekli, ampak glede tega bi rad bil izjemno jasen. Ne, ne da se morajo odločiti, ampak praktičen učinek je, tako smo slišali, da če prosiš za to, da še enkrat zaprosijo tvojo prošnjo za azil, v praksi ne boš imel možnosti izkoristiti prostovoljnega vračanja. Če lahko pojasnim, to ne drži, to se ne dogaja v praksi. Velika večina ljudi zaprosi za azil najprej zaprosijo za azil, potem pa se lahko registrirajo, kar se tudi dogaja, za prostovoljno vračanje. Ampak v nekem trenutku morajo pač umakniti svojo prošnjo za azil. Takšna je pač logika. Ne moreš ostati v Grči in istočasno ne ostati v Grči. Takšno je torej trenutno stanje vprašali ste tudi, kdo je konec koncev odgovoren. Kdo je torej odgovoren za izvajanje programa prostovoljnega vračanja? Evropska zakonodaja pravi, da države članice spodbujamo k temu, da izvajo program prostovoljnega vračanja. Nikakor pa ne nalagamo, kako naj se tega lotijo. Tako da vaše vprašanje v zvezi s tem, kdo odloča o modalnosti, grška vlada oziroma grški pristojni organi. Veliko pomislekov ste izrazili glede tega, ali bo komisija pritisnila na grške organe, da bodo ti vrnili ranljive osebe v Turčijo. Ne vem, odkot prihaja ta vaša teza, ne razumemo zadja, ampak naj pojasnim, kakšno je realno stanje. Na voljo imamo skupni akcijski načrt. Z ministrom Ozalesom sva se dogovorila o tem načrtu. In ena od točk v tem načrtu je, da razmislijo oziroma preučijo možnost o tem, ali se stvari lahko res izvršijo v praksi, vendar pod pogojem, da se zagotovi dovolj varovalk. To je zapisano v tem akcijskem načrtu. Posledično so torej preučili to možnost Grški azilni organi so prišli do zaključka, da iz večjih razlogov sicer to ni strogo izključeno, pravno gledano, ampak tisto, kar je izključeno in tu so bili jasni, je, da se lahko preko pospešenega postopka vrne ranljive osebe. Namreč pri ranljivih osebah moramo uporabiti tudi postopkovne varovalke. To možnost so raziskali, rezultat je takšen, kot je. V praksi pa to pomeni, da so vse ranljive osebe do zdaj obravnavali v okviru rednega postopka. Nevladne organizacije so se pritoževale, tako pravite, da je rok prekratek, zato da bi lahko ocenili ranljive osebe in težave, ki jih imajo. V interesu ranljivih oseb je, da te ranljivosti opredelimo čim hitreje. Zakaj? Ko se jih namreč enkrat opredeli, lahko tudi bolj natančno vemo, v kateri postopek kdo sodi. Zaradi svojih hranljivosti so te eh, posameznike privedli z otokov na celino. Nekatere nevladne organizacije se sicer pritožujejo glede tega, ampak prepričan sem, da se strinjajo s tem, da je treba opredeliti pri teh ranljivih osebah, zakaj so ranljive. Še enkrat podarjam. Do sedaj smo v okviru sistema delovali bolj previdno kot ne. Če bi se neformalno pogovarjali z nevladnimi organizacijami, ki delajo na tem področju, mislim, da bi priznale, javno sicer ne, to, kar sem ravno povedal. Ni bilo namreč na voljo zdravnikov v državi, zato so nevladne organizacije v veliki meri tudi opravljale to nalogo. Nevladne organizacije so opredeljevale ranljivosti pri teh ranljivih skupinah in kot rečeno, vedno so delovale zelo previdno. Mladoletniki brez spremstva. Številni ste izpostavili pomisleke glede mladoletnikom brez spremstva. Večkrat sem že v parlamentu povedal, da je to zelo težavno vprašanje, pa ne zaradi tega, ker ne bi imeli na voljo dovolj sredstev, ker si ne bi dovolj prizadevali ali karkoli drugega. Mislim, da sem vam že povedal v preteklosti, da sem sedel za mizo z nevladnimi organizacijami in sem jim rekel, pogledajte, sredstva imamo, pomagajte nam pri reševanju tega vprašanja. Pa so nam rekli, ja, težavno je vse skupaj, najti je treba kvalificirano osebje, pa to, pa ono, pa drugo, pa tretje in tako naprej. Skratka, gre za izjemno težko problematiko. To ne pomeni, da smo mi zadovoljni s trenutnim stanjem, nikakor nismo še naprej si močno prizadevamo za to, da bi mladoletnike brez spremstva ustrezno obravnavali, za njih poskrbeli. Prej ste omenili tudi ta sistem varuhov, mislim, da je to tudi v poročilu omenjeno. Delo trenutno poteka, pripravljamo zakonski akt, s katerim bi izboljšali ta sistem varuhov. Na srečo tudi nevladne organizacije, nekateri drugi akterji igrajo neformalno vlogo, ampak res nas skrbi to vprašanje in vsi skupaj moramo delati na tem, da dosežemo pravi napredek na tem področju. Vsakič, ko sem v parlamentu, nekdo reče, ja, sporazum EU-Turčija je nezakonit. Glede tega se očitno ne bomo nikoli strinjali, sam se z vami ne strinjam, tudi v nepolitični vlogi zauzemam enako stališče. Izjava EU-Turčija pravi, da je treba spoštovati evropsko zakonodajo in mednarodna pravila. vsak migrant, vsak begunec, ki pride k nam, je upravičen do posamične obravnave primera, ima pravico do pritožbe, ima pravico, da uporabi vse varovalke, ki obstajajo. In postopek je do sedaj tako tekel. Takšna je realnost. Lahko sicer izražate upravičene pomisleke tudi glede hitrosti postopka. Prej sem pojasnil, kje se pojavljajo oska grla ne moremo pa reči, da se pravil ne spoštuje. Morda bi s tem zaključil. Ne vem, kako smo s časom, ampak to bi bilo zaenkrat vse. Hvala lepa. Mislim, da so bili ti odgovori dokaj podrobni. Hvala lepa, gospod Vervej. Sama bi zdaj povedala še to, da je poročilo misije odbora Libe sprejeto, če sekretarjat z vaše strani do konca tedna ne bo prejel nobenih komentarjev. Hvala lepa vsem za vaše pripombe, za vaše prispevke in informacije tokrat smo odlično porabili čas, ki nam je bil dodeljen. Zaključili smo prej kot predvideno. 29. junija se vidimo naslednjič in sicer od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Hvala lepa za sodelovanje in lepo popovdne.